Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo. In že smo pri naslednji točki dnevnega reda, gre za pogovor z podpredsednikom Evropske komisije, eh, gospodom Katajnanom. Kot podpredsednik je odgovoren za delovna mesta in rast, in eh, tudi eh, za pomembne teme za prometni sektor, kot recimo konkurenca, ulaganja v konkurenco, delovna mesta in tako naprej. V eh, njegovo pristojnost spada tudi Evropski sklad za strateška ulaganja, EFSI. In eh, o tem eh, se bo parlament eh, pogovarjal v prihodnih tednih. Gospod Katajnen bo spregovoril o ciljih Evropske komisije na področju prometa in turizma, pa tudi o načrtih za prihodnost. Zelo me veseli, da ste danes tukaj in prisrčno dobrodošli v našem odboru. Beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik, poslanci. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da lahko z vami obravnavam različna vprašanja. Nameraval sem se osredotočiti na EFSI. Ena pika nič in dva pika nič. Potem imamo še druge vidike EFSI-ja, ki bi jih omenil. Najprej bi začel s konkretnimi številkami, kaj ti spomnim se, da smo pred letom in pol imeli razpravo z vašim odborom, takrat, ko je komisija predlagala, da bi morali uporabiti denar iz CEPA za kapitalizacijo EFSI-ja in to niso dobro sprejeli posod. Sedaj imam najnovejše številke. EFSI je začel delovati. Vse od takrat so bili prometni projekti financirani, kar je sprožilo naložbe v vrednosti 11 milijard doslej. Torej nekoliko več kot v enem letu. smo imeli 11 milijard v sektorju prometa. Če si pogledamo, koliko je bilo posojil in financiranja iz EFSI-ja v promet, zato da bi sprožili 11 milijard, govorimo o 2 milijardah. Torej, tu gre za kapital, ki je bil namenjen prometu in tu je uh, spodbudilo 11 milijard evrov naložb. Gre za isti denar, ki smo ga vzeli iz SEFA. Sedaj pa predlagamo, da bi dodali 1,1 milijard nepovratnih sredstev. 1,1 milijardo bi lahko uporabili skupaj z EFSI-jem pri projektih prometnih infrastruktur. Torej, če preračunamo izgube pravzaprav, potem ocena kaže, da je odbor Tran dosegal precej več kot izgubil. Torej, če si pogledamo le nepovratna sredstva, imamo več teh sredstev na voljo kot pred EFSIM. Porabili smo predvsem finančne instrumente in zato obstaja dobre razloge, kaj ti trg in deležniki, ki so nas naučili, da so nepovratna sredstva EFSIM manj privlačna oziroma nepovratna sredstva CEFA, ne, oprostite, zmotil sem se. Torej, finančni instrumenti CEFA so manj privlačni kot finančni instrumenti EFSI-a. Zato ni smiselno, da imamo veliko količino finančnih instrumentov v CEFU, če nihče ni pripravljen to uporabiti, po drugi strani pa lahko EFSI zagotovi isto, ampak na bolj pozitiven način in se to potem porabi. Dobro? Kot si vemo, je naše gospodarstvo v četrtem letu oživitve, ampak rast je še vedno preskromna. Zlasti srednjeročno in dolgoročno, če si pogledamo ta potencijal rasti, je pod vprašanjem, kaj te še vedno nimamo dovolj naložb. Zato je EFSI smisla ne spreminja celega sveta, in, ampak v najboljšem primeru to lahko prispeva k celotnim potrebam dodatnih naložb, kar je recimo tretjina. Torej, EFSI lahko prinese tretjino zneskov oziroma teh tablet proti našim bolečinam. Ampak treba je uporabiti tudi druga sredstva. Ne gre za pomankanje denarja. V glavnem ne gre za to. Gre za to, da imamo tudi druge strukturne razloge, zakaj še ni toliko naložb, kot bi potrebovali. EFSI prinaša dobre rezultate. Ne le, ko gre za številke pri naložbah v EFSI-ju, ampak tu imamo 138 milijard. 27 držav članicah. To je mm, zelo dobra številka. Torej imamo 27 držav članic, ki so uporabile EFSI za različne namene in celoten znesek naložb EFSI-ja znaša 138 milijard doslej. Potem imamo rezultate pri dodatnih naložbah, ki jih ne bi imeli brez EFSI-ja. EFSI je lahko velika priložnost za tiste, ki spodbujajo projekte po vsej Evropski uniji. Zlasti, ker gre tu za uskladitev ekspertize ECB-ja s podporo EFSI-ja, vse lahko privede do pametnejše rabe finančnih virov, ki jih pa ni toliko. In potem imamo lahko naložbe v ključnih sektorjih evropskega gospodarstva. Doslej gre pri prometnem kanalu EFSI-ja za 16 potrjenih projektov ali skladov. Pet je bilo že podpisanih, torej, kot sem rekel, tu imamo približno 11 milijard evrov. Potem imamo tu še nekaj zelenih schem, ki so bile predhodno potrjene s poročilom, zato da bi lahko uporabili še 3,5 milijard evrov. Potem Imamo druge primere FC-ja v prometnem sektorju, recimo to gre za inovativne naložbene platforme, da bi pospešili naložbe, da bi imeli lažji dostop do pristaniš, recimo v Španiji, v Italiji, na Polskem, v Združenem kraljestvu. Potem imamo zelo pomembne projekte javnosti in parcna Slovaška, potem imamo vse več naložbe in drugih skladov za naložbe po vsej Evropi. Prav tako smo oblikovali orode, da bi pomagali naložbenim projektom, da bi res dosegli realno ekonomijo. Imamo tudi svetovalni hub, ker imamo 360 stopinj na svetu. Potem imamo javne organe, zasebna podjetja. Vsi lahko prejemajo tehnično podporo za to, da bi lahko projekti zaživeli. Da bi dobili naložbe ali pa na svetu o primernem financiranju. Ta hub je že obravnaval 257 zahtev iz 20 držav. Ali ste obiskali Evropski svetovalni hub? Imajo spletni portal. Če ga niste obiskali, vas res želim spodbuditi, da si to pogledate na spletu, kajti tam lahko najdete veliko informacij potem lahko to sporočilo prenesete tudi vašim državam. Če obstaja potreba po tehnični pomoči, če javni organi ali zasebna podjetja potrebujejo na svet, kako izboljšati kakovost projektov, lahko vse te informacije najdejo na spletu. To dobro deluje. Prav tako je tu veliko obetov, kajti Velika količina eh, tega tak zahtev prihaja iz zasebnega sektorja. Zasebni sektor je jasno pokazal, da če želimo izboljšati kakovost projektov, potem potrebujemo informacije naših služb in lahko jih tudi dobijo. Potem še nekaj in rad bi, da to obiščete. To je portal evropskih naložb. Zaenkrat imamo na tem portalu 121 projektov iz različnih držav članic. Torej, ta portal je kot eh, neka spletna storitev za srečevanje med vlagatelji in tistimi, ki spodbuja projekte. In najbolj obiskani projekti na portalu so grški projekti. Štiri petine je grških. Veliko sem potoval v Hongkongu, v Južni Koreji sem bil, na Japonskem, v Singapurju. Vsakič, ko grem tujino, skušam biti v stiku z lagateli. Zlasti, ko gre za infrastrukture. In zelo zanimivo je bilo slišati, da so že našli ta portal za evropske naložbe. Nekateri pravijo, da redno obiskujejo portal, ker želijo biti prvi, ki najdejo najbolj zanimive projekte. In recimo v Hongkongu so nekateri že omenjali te izjemne projekte. Če boste obiskali portal, boste razumeli, kako deluje. Prosim, da pošljete to sporočilo tudi vašim okrožjem, če želijo vlagati, če zasebni sektor načrtuje naložbe, lahko pošljajo projekte na naš portal in tako bodo dobili globalno prepoznavnost. In edini cilj je ta, da se poveča konkurenčnost med vlagatelji in da se zmanjša število denarja oziroma da se zmanjšajo zneske za naložbe. To je koristno orodje, ampak ne uporablja se še dovolj. Tako da potrebujemo vaša pomoč, da prenesemo ta sporočila okrožjem lokalnim ravnem. Prosim, obišite to spletno stran. Potem bi šel na naložbene vire. Kako jih umakniti? Kot vsi veste, potrebujemo predvidljivo in stabilno zakonodajno okolje za naložbe. In tu imamo nekaj konkretnih ukrepov, ki smo izprejeli v manj kot dveh letih vse je zelo pomembno za prometni sektor. Eurostat je na vrhu. Eurostat in Evropski strokovni center EPP, EIB 29. septembra je objavil smirnice, kjer je pojasnil, kako je z nacionalnim sistemi, kako je z javno-zasebnimi partnerstvi, zlasti, ko gre za lasne deleže obravnave bilanc stanja. Države članice so prosile za to in sedaj to obstaja. Potem smo zmanjšali tudi stroške za kapital, za zavarovanje, za naložbe v infrastrukturne projekte. To se imenuje zakonodaja solventnost 2. Kaj to pomeni? Da smo zmanjšali stroške za 30 odstotkov podjetij, če ta podjetja vlaga infrastrukture. In s tem smo dobili 10 milijard kapitala na trgu. Tretje, kar bi omenil, komisija se trudi, da bi uskladila postopke za to, da bi lahko redili javne naročila in državni nadzor. Ocenjuje, če je primirno zmanjšati stroške za banke, kajti da izpostavitev infrastrukture je del kapitalskih zahtev, tudi v uredbi in direktivi. Pravili iz Bazla. Na ravni držav članic je komisija v strukturnem dialogu z državami v kontekstu evropskega semestra, zato da bi ugotovili, kakšno vir obstaja pri naložbah. Komisija je že objavila kar nekaj priporočil po državah in sicer, da bi imeli reforme na področju naložb. Te reforme so potrebne, kajti povečale bodo ravni nalož v državah članicah. Sedaj pa EFSI 2.0. EFSI in naložbeni načrt. To je začetek premika politike evropskega financiranja. Gremo v smeri optimizacije finančnih virov, da bi pritegnili zasebne naložbe in te vključili v inovacije finančne infrastrukture in EFSI v Evropi. Zato je Evropska komisija predlagala podaljšanje EFSI-ja, tako ko gre za trajni, kot tudi ko gre za vseg. Želimo razširiti EFSI, s tem želimo dobiti vsaj polovico trilijona evrov do leta 2020. Potem imamo tudi jamstva iz EFSI-ja, prispevke v finančne instrumente, v proračun in to znaša 150 milijonov evrov Potem pa naj bi imeli še top-up iz ovojnice CEFA in to bo znašalo 400 milijonov. Predlagamo, da bi v prihodnosti EFSI bil še bolj osredotočen na vzdržno vlaganje v vseh sektorjih, zato da bi izpolnili cilje izkopa 21 in da bi pomagali pri prenosu na učinkovito rabo vir, zlasti v okviru nizkogličnega gospodarstva, da bi imeli čistejše in varnejše načine prevoza. V prihodnosti bomo stavljali tudi z EIB, da bi imeli nove finančne produkte in rešitve. Potrebujemo ciljno podporo novim industrijam po vseh 28 državah. In treba reševati neuspehe na trgu v različnih segmentih prometnega sektorja. Potem finančna vozila, ta bi lahko bila oblikovana tudi s podporo digitalizacije. Recimo tu imamo sistem, urejanja železnic v Evropi v železniškem sektorju, potem imamo dekarbonizacijo preko rabe čistejših vozil v mestih. Ampak prometni projekti imajo pogosto eh, finančne pomankljivosti, kar pomeni, da se jih ne da financirati le iz EFSI-ja in finančnih instrumentov. Zato je komisija predlagala, da bi dodelili nepovratna sredstva iz teh finančnih instrumentov, ključno s produkti, ki izhajajo iz EFSI-ja in zasebnim financiranjem zato da bi prenesli milijardo evrov iz CEFA v nepovratna sredstva za takšne projekte. Potem je treba projekte uskladiti s TNT, lahko imamo projekte z visokimi socialnimi učinki. In vidimo, da bomo s tem lahko reševali v razeli pri financiranju, ampak ustvarili bomo sinergije, ki jih potrebujemo zato da bi lahko ubili dve muhi na en mah. Potem bomo šli tudi iz prenosa iz javnega modela na bolj zasebni model, zasebno financiranje. Združevanje se mora pospešiti. Tudi izvrševanje projektov, treba je širiti te projekte, treba je zagotoviti zmlepisno ravnovesje. S službami EIB sodelujemo zato, da bi imeli tudi svetovalno vozlišče, da je to proaktivno, zlasti, ko gre za takšne projekte v kohezijskih in nekohezijskih državah. Torej, poslanci, tu se bom ustavil. Največji izziv pri EFSI-ju pred nami je še vedno ta, da je premalo ozaveščanja. Veliko je držav članic, kjer tisti, ki bi morali poznati EFSI, tega ne poznajo. Sploh ne. Prepotoval sem vse države in mi vsak dan to oglašujemo, pa potrebujemo vašo pomoč. Vi poznate vaše okrožje, vaše regije, vlagatelje, zasebne sektorje pri vas in vse dogodke, ki jih organizirate za ozaveščanje, vse to je zelo koristno in to pozdravljamo. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Preden začnemo z vprašanji in razpravo, pa bi rad pozdravil skupino iz eh, dežele Baden-Württemberg eh, in eh, prisrčno dobrodošli tukaj v odboru. Ja. In ker mora gospod Katajnen potem odpotovati v Indijo, nimamo ravno veliko časa. Uh, Koordinatorji bodo dobili tri minute, eh, člani pa minuto za vprašanje. Vil van den Kamp. <clears throat> Hvala lepa, predsednik. Hvala. Komisarju, ki je obiskal odbor za promet. Kolega, gospod Piper bo pokomentiral to, ampak kot koordinator bi tudi sam nekaj povedal. Najprej bi glede CEFA rekel, da to, kar velja za CEF, velja tudi za EFSI. In vi ste res dobro omenili tudi, da gre za 2,2 milijardi evrov iz CEFA, imamo 1,8 milijard naložb v EFSI-u, ampak s tem še nismo rešili vsega, kajti potrebujemo rezultate. Skupaj z obzorjem 2020, mi kot prometni odbor smo morali zagotoviti sredstva za EFSI. E. Ta denar ni prišel iz kmetijstva, niti ni prišel iz kohezijskega sklada. To smo vzeli iz prometnega sektorja. In to je za nas zelo problematično izhodišče. Imamo tudi odlično knjigo o EFSI-ju, ki je zgodba uspehu. To, to drži, Ampak vseeno bi rad, da si zabeležite, da so nekateri vidiki tudi problematični. Potem, če govorimo o tem, da imamo neprofitne strukture, ker nimamo nujno uh, le služen čas, gre tudi za to, da imamo posojila, ki jih je treba poplačati. To ne prinaša vedno dobička, recimo. če pogrešamo del železniških prog in jih ne moremo plačati z EFSI, ampak potrebujemo subvencije za to, bi to upozoril na nekaj. Blending ali je to mešanje dober instrument, ampak ne moramo tega uporabiti povsod v prometnem sektorju, recimo, če želimo uporabiti ozelenitev. Tu lahko najdemo tudi dobičkonosne vidike. Torej, pri nekaterih vidikih pa potrebujemo subvencije. Potem povezava z Eurostatom in nacionalnim dolgom. V Ležu smo imeli velik projekt v Belgiji glede nove podzemne železnice, ampak nismo mogli naprej zaradi nacionalnega dolga. Ali je to sedaj rešeno? Če neko um, mesto vzame posojilo v odnosu do nacionalnega dolga in vemo, da je nacionalni dolg v Belgiji precej visok, kako je potem s tem? Potem blending, 1,1 milijarda evrov v blendingu je v redu, ampak ni dovolj. Če vzamemo sredstva iz CEFA in EFSI-ja in če to združimo, potem je to tudi blending. Ali mišanje nastanemo vino pri 1 milijardi. Tudi, če pomešamo CEFA in EFSI, je tudi to blending. Upam, da sem to razumel. In potem še nakratko, predsednik komisarja omenja 27 držav, ki sodelujejo. Katera država pa ne sodeluje? Katero pogrešamo tu? Če je to Združeno kraljestvo, je težava rešena. Če pa to ni Združeno kraljestvo, potem pa je to zelo dobro vprašanje, ki bi vam ga rad zastavil. Oprostite, ja, zaključil sem. In kaj bo Brexit pomenil? komisar ne bo mogel odgovoriti na to, ampak vseeno bi bilo zanimivo videti tudi IFSI projekte, ki bi jih imeli v Španiji, pa vse do Združenega kraljestva. Mogoče lahko omenite tudi ta vidik. Hvala. Danke sehr, jetzt Robert Ziele. Najlepša hvala, sedaj pa Robert Ziele. Uh, ja, hvala, predsednik. Hvala, gospod podpredsednik, za našo predstavitev. Zdi se, kot da je to neka pravljica, to, kar ste rekli. Razumem vaše odgovornosti pri vašem delu v komisiji in tako morate delati. Istočasno pa naj eh, sem nekoliko kritičen glede tega, kako deluje EFSI v prometnem sektorju. Troj bi omenil. Najprej zemljepisna porazdelitev. Nedavno poročilo EIB je zapisalo isto. Če imamo projekte, ki se financirajo zasebnega sektorja, potem lahko kratkoročno ali srednjeročno dobimo boljše učinke. Seveda je to samoumevno. V teh državah, kjer imamo več prebivalstva, višji BDP pri prometnih projektih, lahko pričakujemo hitre dobičke. Ampak to pa ne velja toliko za obrobne regije, ki so premalo razvite, ne vem, v vzhodnji Evropi, odkudar prihajam. Potem drugo, ustvarili smo prometne politične sektorje v zadnjih letih. Povezali smo to tudi s CEF-om, In pričakovali smo, da Evropska unija oblikovala projekte, kjer ne moremo pričakovati visokih povračil v železniškem sektorju in druge. Imeli smo drugačne politične cilje. Ampak sedaj vidimo, da je to vedno bolj povezano s cestnim prometom in z drugim, kjer imamo lahko ponovno dobiček. Tako da mislim, da se je treba pripraviti, treba pripraviti se pripraviti na premike, ne le, ko gre za zemljepisno porazdelitev projektov, pa tudi, ko gre za načine prevoza. In to smo že obravnavali z direktoratom MUV, ko smo se pogovarjali o tem. Potem ta zasebna partnerstva. Preveril sem, kako je z Latvijo. Verjetno ste že eh, izračunali, Latvija je v projektih, ampak EIB je to pravkar potrdila pred nekaj tedni, ampak istočasno pa to ne bo lahka pot. Latvija je dober projekt, če to analizirate. V Rigi recimo. Najprej imamo projekt kohezijskega sklada, potem imamo prometno oziroma mestno infrastrukturo. En je povezan tudi uh, z razvojem železniških prog in vse to je tako dobro pomešano, tam, da nihče v javnosti ne razume, kaj se dogaja, katere naložbe sodijo, kateri projekt. In to potem ustvarja težave. Recimo, uh, pri tramvaju. Ena proga se že imenuje proga, eh, ki vodi na pokopališče, ampak ne vem, kakšna reklama je to. Nekateri pravijo, ja, Evropska unija je to od nas zahtevala in tako naprej. Mislim, da to ni prid tega, kar se dogaja. Potem je to zelo pomembno tudi mm, v luči dolga. Če bodo občine odgovorne podjetjem istih občin za to, da vzamejo posojila iz EB ali iz komercialnih bank in da ne upoštevajo celotnega bremena za naslednjih 15 let, potem mislim, da to ne bo pregleden sistem. To bo ustvarilo kritične vidike v javnosti glede uspeha EFSI-ja. Gezine Majsner. Ja, fina ga pozitivno, najlepša hvala. Sedaj pa Gezine Majsner. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar, da ste danes prišli k nam in eh, za vašo predstavitev. Eh, seveda je logično, da eh, sklad za strateška vlaganja zagovarjate. Seveda pa to ni tako samoumevno za nas, kajti mi želimo sredstva za instrument Povežimo Evropo. To, kar počnemo v okviru mm, sklada za strateška vladanja, pa ni ravno trajnostno. Imeli smo tudi poletje pilotno obdobje, kjer smo poskušali uporabiti projektne obveznice in eh, na eh, prometnem področju pri gradnji cest in tako naprej je bilo težko najti zasebne vlagatelje. Ali imate že kakšne eh, konkretne eh, obljube in ali gre za trajnostne projekte na eh, področju eh, prometa? in eh, kako doseči, da bodo izbrani pravi projekti. Ali že imate kakšno predstavo v zvezi s tem? Prihajam iz Nemčije in pri nas, kako tudi v nekaterih drugih državah, eh, je premalo eh, cestnih projektov. Tudi železniški projekti bi lahko bili trajnostni. Mislim, da gre pri EFSI-u predvsem za ceste ampak eh, pri trajnostnih projektih bi moralo iti bolj za železnice in pa za notranje plovne poti. Torej, kaj bi lahko eh, storili glede tega? Eh, minuta mi še ostaja in to podarjam Dominiko Rikeju. To <laughs> bom moral še odobriti. Maja Kilunen. Hvala lepa. podpredsednik Katajnen, hvala za besedo, predsednik. V Evropi se soočamo z premikom, ki prinaša veliko izzivov. Prometni sektor moramo uskladiti s pariškim dogovorom, potem moramo imeti nične emisije, to je odličen cilj, ampak treba je najti konkretna sredstva. Pred nami je veliko dela, zlasti, ko gre za cestni promet, ampak sama Mislim, da je to pozitivno, da je komisija to upoštevala. Še vedno pa je treba postoriti veliko. Treba je upoštevati tudi to, da so bili projekti EFSI-ja uspešni le v šestih odstotkih v tem sektorju. In komisarja Katajnina bi vprašala, če bi lahko EFSI bolj usmerili v projekte, ki bi zmanjšali prometne emisije, da bi države lahko bolje in hitreje oblikovale odzive glede ciljev iz Parišega dogovora, tako da bi imeli jasne pogoje, tudi ko gre za dekarbonizacijo. In mislim, da je dobro, da se osredotočim na obnovo starih vozil, da posodobimo infrastrukture, da imamo projekte, ki bi konkretno zmanjšali potrebo po mobilnosti, žal pa ni tako. Hvala. Dank, Najlepša hvala, Karen Madeli. Gospod Katajnen, lep pozdrav. EIB ima že dolgo prestopke, nam je všeč tu v skupini zelenih. Pravi, da letališča ne smejo financirati širitve. Tudi sama vidim, kako je s tem. To opazujem že eno leto, vidim spremembe. V Oslu in Kopenhavnu imamo dve letališči, ki nista več v najrevnejših regijah Evropske unije. Naj spomnim, da je Evropa odgovorna za 10 odstotkov globalnih emisij in 18 odstotkov letalskih emisij. In tu imamo tudi napovedi v tem sektorju in ukrepe iz Monreala moramo upoštevati, ukrepe iz IKA, ki jasno kažejo, da to ni kompatibilno z dogovorom iz COP21, torej iz pariškega dogovora. Torej, moja prva vprašanja je zelo enostavna. Kako bo komisija upravičila to koliko širitve letališč, glede na to, da bi nam zmanjšali emisije, glede na to, da bi imeli razogličenje? To je prvo, kar vas sprašujem. Drugo enostavno vprašanje, to so menili kolegi, če si pogledam prvi projekt EFSI-ja, ki je bil izbran, potem lahko tu vidim osem projektov EIB, od tega so tri takšni, da se nanašajo na gradbeni sektor ali širitev avtocest v Italiji, na Slovaškem, v Franciji. Če države ne bodo igrali te igre, potem tudi Banka ne bo tega počela, kajti gre za to, da bi vlagali v ceste in cilj danes je ta, da bi imeli pametne naložbe, ko gre za železnice, rečni promet, okrepiti moramo večmodalnost, različne čine prevoza, pa tudi trajna mobilnost potrebuje nove tehnologije. Torej, moje vprašanje je zelo enostavno. Tudi komisarka Bulčeva je spomnila na izbrane projekte. To morajo biti trajnostni projekti. Imam enostavno vprašanje, ali bo komisija sedaj pozvala EIB, naj se spravi v red, naj izbere projekte, ki bodo eh, skladni z mandatom, ki smo, ki smo banki zaupali. Vielen Dank. Jetzt ist die Redezeit. Najlepša hvala. Sedaj pa uh, bodo vsi nadaljni govorci imeli eno minuto. Najprej uh, gospod Piper. Pol minute imam še od gospoda Vandenkampa, ampak kratek bom. No, sedaj ste mi te pol minute še vzeli, tako da bom dobil še te pol minute. Dobro, da ste prišli k nam. Eh, zelo dobro vemo, da poteka veliko projektov, da je zagotovljena preglednost ampak države članice različno sprejemajo te nove instrumente. V državah članicah, kjer so obresti nizke eh, Evropskega sklada za strateška vlaganja, sploh ne potrebujemo, tam je več drugih vlagateljev eh, z ugodnejšimi eh, posojili. Torej gre tukaj za nekakšen prenos sredstev v revnejše regije Evropske unije. Proti temu nimam nič, ampak to je potrebno razumeti. iz eh, instrumenta Povežemo Evrope ste nam odzveli sredstva za eh, ceste, za železnice. Ali eh, boste ta sredstva vse deloma povrnili, kot obljublja Evropska komisija? V drugem delu izvoja, izvajanja Evropskega sklada za strateško vlaganje pa naj ne bi temu instrumentu odzeli nič. Ali to drži, lahko to potrdite, kaj ti želimo, da bi eh, instrument Povežimo Evropo ostal močan instrument? Najlepša hvala, Marija Grapini. Mulțumesc mult, domnule președinte. Hvala lepa, predsednik, hvala, da ste mi dali besedo. Hvala, komisar, da ste z nami tu. Jaz seveda ne želimo biti pod temi časovnimi pritiski, kajti sedaj ne moram povedati vsega, imam le nekaj trenutkov, nekaj sekund. Naj se vrnem na to, kar ste rekli. Bili ste zelo prepričljivi. Vsakič, ko ste na plenarnem zasedanju, nas prepričate, ampak vsakič, ko gremo eh, na teren, ko gremo v občine in okrožje, vidimo, da so stvari drugačne, ampak upoštevala sem vaš nasvet, šla sem domov, doma sem se pogovarjala z vami na lokalni ravni, kako naj uporabimo EFSI. Ampak stvari so zelo zapletene. Nedavno sem bila vključena čezmejno regionalno konferenco, tudi predstavniki lokalne vlade so bili tam župani, tudi iz gorskih vasi so prišli in tam imajo toliko težav z infrastrukturami. Govorili se o vseh teh ovirah, ki jih vi omenjate. Prosim, povejte nam, kako je zemljepisno porazdelitev. Veliko je revnih območij, ki jim je treba pomagati, da se razvijajo. Če ne bomo usmerili sredstev tja, kako jim bomo pomagali? Želeli smo jasna marila, ne samo, kdor prvi pride prej melje. Rekli ste, da potrebujemo učinke, ampak lahko vam povem, da smo imeli projekte, ki so bili financirani, pa ni bilo učinkov. Recimo primer. Na konferenci Timišaji smo imeli strokovnjaka iz Bolgarije, ki je govoril o težavah, ki so povezane z Donavo in staro floto. Za njih je zelo težko, da potem uh, plujejo starimi plovili. Kako imamo lahko čezmejne projekte, uh, ki se financirajo iz EFSI-ja? Uh, eh, kolega Dominik Rike, hvala predsednik. Komisar, hvala, da ste z nami. Najprej prvi komentar glede IFSI-ja, predstavili ste omisni pregled, naj spomnim na kvantitativni vidik. Promet naj bi znašal 30 odstotkov IFSI-ja. Če umaknemo FSI iz IFSI-ja, naj bi tu imeli 75 milijard naložb za IFSI-1, ampak imamo 11 milijard. Smo zelo daleč od tega, kar je bilo obljubljeno za promet. Mi pa smo toliko prispevali v instrumente in mi imamo jamstveni sklad in zaenkrat se ta jamstveni sklad uporabil le v obsegu enega, torej ene milijarde. Še ne bomo porabili sredstva, ne bo potrebnih vzvodov v FSU-1. To je zelo težko za prometni sektor. Ne bom se vračal na to, kar smo slišali o kakovosti izmed pisnih vidikih dodanih vrednosti Evropske unije. Uh, o projektih, to se drži glede blendinga med subvencijami in finančnimi infrastrukturami EFSI-ja, se strinjam, da je to odlično. Komisar bi moral oblikovati strukturo koordinacije v komisiji glede te teme, tako da ne bomo imeli dve ločeni poti v EIB. Zanimivo pa bi bilo imeti tudi blending projektov Tako da ne bi vzeli le to, kar ste omenili, kar je v pipelinu, ampak to, kar se nanaša na izvršno delovanje v projektih. In pogosto ni projektov, ki potem nehajo delovati, se uh, nehajo izvajati, umrejo, treba jih oživiti. To je zelo pomembno, teh pipelinih in na koncu še nekaj dve pripombi. Najprej eh, glede zakonodaje, to ste omenili, to je zelo pomembno. Vsi so zelo zaskrbljeni zaradi bazla 3 američani gredo sedaj v slabo smer in to je izjemnega pomena. Naj omenim še nekaj, to je predlog. Glede solventnosti v državah, glede javnih dolgov, zmožnosti tega, da ne presežemo pakta stabilnosti. Mislim, da bi morali v te naložbe ušteti tudi dolg, glede na amortizacijo in izvrševanje plačil. Če bi imeli takšne naložbe, če bi porazdelili dolg na 25-30 let in ne da bi šteli dolg le na vsake dve leti pri projektih, bi to bilo dobro sredstvo, da ne bi odstopali od evropskih pravil, istočasno pa bi lahko vlagali. Tako in ustavil se bom še nekaj pri FC2. Glede na mnenje LS-a naj rečem, da moramo prispevati, ampak potrebujemo dodatna sredstva. Hvala. Danke sehr. Der letzte Rest wurde leider nicht übersetzt. Najlepša hvala. Uh, ni bilo ravno vse pretolmačeno, nažalost, ampak dobro. Sedaj pa Elizabeth Vozenberg. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Hvala za delo, ki ga opravljate. vemo, eh, da je potrebno ta svežen ulagan eh, ustrezno uspodbujati in tudi eh, v Grčiji je temu tako, govorili ste o spletnem portalu, jaz pa bi rada spregovorila o nečem drugem. Imamo to platformo za ulaganje, to ne bi bila zgodba o uspehu In eh, gre tudi za energetsko učinkovitost stavb. Vsaj 11 eh, javnih eh, področji naj bi to zauzemalo in tako naprej. Sedaj pa imam vprašanje. Ali lahko preko te investicijske platforme Spostavimo tudi možnosti za uporabo sredstev za prometni eh, sektor ali eh, pa za turizem. To sta namreč v moji državi strateško zelo pomembna sektorja. Najlepša hvala. Hvala lepa, Ines Ajala Center. Najlepša hvala. Zdaj sem nekoliko presenečena. Bila sem poročevalka, nisem vedela, ali bom dobila sploh besedo ali pa še kakšno minutko več kot darilo. Dobro, ampak eh, pripravila sem se, opravila sem svojo domačo nalogo, gospod Katajnen. In večkrat sva že bila v stiku, eh, ne vem, ali bomo eh, dobili še več informacij. Že to, kar smo slišali, je bilo dovolj dobro. Veliko smo se naučili o eh, načrtu za ulaganja. Govorili ste o tem, koliko sredstev je bilo mobilizirano. 25 odstotkov na, eh, v prometnem sektorju naj bi bila ta številka še nižja. Torej, če mi tega ne uporabljamo, potem to uporabljajo drugi pri uh, eh, FC2 uh, eh, kaj podobnega nismo uh, pripravljeni sprejeti. Torej, potrebno bo spremeniti ta odstotek ali pa tega ne moremo podpreti. Kaj pa jamstva? Uh, če bi jamstva še nekoliko ukrepili za 2-3 odstotke, odstotke, potem ne bi potrebovali sredstev iz eh, instrumenta Povežimo Evropo. Z EB eh, e eh, bi lahko pripravili tudi skupne projekte, ne nujno blending. Mm, no, dobro. Potem pa ste še govorili o nečem drugem. Avtoceste ste izvzeli. Ja, dobro. Tukaj gre tudi za vzdrževanje in tako naprej. To Evropa potrebuje. In eh, zato bi to moralo ostati del EFSI-ja. Eh, Ines, rekel sem, da koordinatori dobijo besedo in potem vsi drugi poslanci in ti si se sedaj pozno javila k besedi, zato si jo bi dobila sedaj. Da je vse to jasno. Sedaj pa gospod Deli. gospod Deli. Najlepša hvala, da ste prišli, gospod Katajne. Samo dve, tri zadeve bi rad izpostavil. Sto devetinosemdeset projektov naj bi bilo pripravljenih v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko. Eh, rekli ste, da, jih le, da se jih le šestnajst nanaša na prometni sektor, torej odstotek precej nizek veliko kolegov je bilo zaskrbljenih tudi eh, zaradi eh, geografskega neravnotežja. Tri eh, projekti eh, so bili financirani iz eh, instrumenta Povežemo Evropo in le eden se dejansko veže na eh, prometno eh, področje. Omenili ste tudi eh, tuje vlogatelje in kolikor vem, tuji vlagatelji namenjajo sredstva za uh, platformo za vlaganje, ne pa neposredno za projekte. Prosim, popravite me, če nimam prav. Kaj pa, če želi uh, nek azijski vlagatelj uložiti neposredno v enega izmed uh, projektov? Ali imamo uh, kakšne arabske ali pa uh, azijske vlagatelje že konkretno? Najlepša hvala, gospa Dedrek Klin. Ja, najlepša hvala. To je ravno vprašanje, ki sem ga želela zastaviti, eh, pa ga je sedaj zastavil eh, gospod eh, Deli. Zasebna vlaganja. Ali lahko poveste kaj več o tem, kako se zadeve spreminjajo? Prišlo je do pretresa na trgih po. Eh, Brexitu, videli smo, kakšni so bili interesi izven Evrope, eh, v Aziji in tako naprej. Ali lahko poveste eh, kaj več o tem? Hvala lepa, sedaj pa Klaudija Montero. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi pozdravila gospoda Katajnena smo v odboru za promet, hkrati pa tudi v odboru za turizem. To je pomembno za gospodarstvo v številnih državah članicah in pa tudi v Evropi nasplošno. Rada bi eh, vedela, ali ste si ogledali že eh, projekte eh, z področja turizma, ali obstajajo sploh takšni projekti kako bi lahko doma uspodbudili to vrstna vlaganja. Sprihajam iz Portugalske in eh, Veliko se pogovarjam z malimi podjetji, ki jih to precej zanima in želijo vedeti, kako eh, bi lahko dobili finančno podporo pri svojih eh, projektih, kakšne možnosti sodelovanja obstajajo tako da eh, bi lahko vključili tudi ta majhna podjetja. Hvala lepa, gospa Bilbao. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod komisar, imam zelo konkretno vprašanje. Najbrž poznate projekt, ker sodeluje več regij. Včeraj je potekala seja tukaj v eh, parlamentu, ampak pojavil se je problem. Različne regije so sodelovale kar nekaj časa, pripravljeni so bili prilotni projekti, gre za industrializacijo, za tehnološke projekte, za industrijo. Ampak, eh, ko. Uh, je potrebno te pilotne projekte prevesti v realnost, eh, se pojavi težava. Namreč ta Junkarjev načrt nekako eh, ni v skladu z vsem tem. In to ni v skladu z načeli eh, Evropske komisije. Mogoče bi potrebovali malo več prožnosti pri Junkarjevem načrtu te uh, države so precej uh, eh, uložile v razvoj, razvile so tehnološke centre in sodelujejo z najnaprednejšimi tehnološkimi podjetji in tako naprej. Če komisija hitro ne bo sprejela uh, pomembne odločitve in pomagala tem regijam, potem je bilo vso to delo za manj. In to seveda. Uh, ni dobro za podjetja, za tehnološke centre in za univerze. Uh, upam, da lahko, nam lahko o tem poveste kaj več. Najlepša hvala. Dolgo smo uh, govorili o uh, instrumentu Povežimo Evropo in uh, rekli ste, pridobili smo toliko in toliko sredstva, ampak kaj je z projekti? želite eh, omiliti podnebne spremembe, povezati Evropo in ustvariti nova delovna mesta. Valencena, Bruselj, 800 eh, metrov eh, železniške proge nam manjka eh, med Bruslem in Valencien. Torej. In če bi izgradili teh 800 metrov, potem bi lahko povezali ta dva kraja in imeli tako eh, cenovno ugodno povezavo, ki bi bila tudi okolju prijazna. Eh, enako velja tudi za druge proge. Z eh, mostom bi lahko privečevali 4 ure in tako naprej. Torej, vi morate vplivati na to, da se projekti razvijajo v pravi smeri. Kaj počnete v zvezi s tem? In še eh, zadnje vprašanje. Ali lahko dobimo seznam eh, odobrenih projektov in načrtovanih projektov in tudi, zakaj so bili določeni projekti izbrani in drugi ne? Vem, da ni eh, ravno veliko časa eh, za odgovor, ampak eh, sedaj. Eh, boste dobili to možnost, da odgovorite. Ja, poskušal bom biti kratek. E, na spletni strani Evropske investicijske banke lahko najdete vse projekte, ki smo jih odobrili. Z utemeljitvijo, zakaj ste izbrali ravno te projekte? FC2 nič e, zahteva, da tudi utemeljimo, zakaj so bili e, določeni projekte projekti izbrani, tako da eh, lahko vsi vedo, kakšna je bila dodana vrednost. Nobenih dodatnih eh, krčen eh, ne bo, ampak bomo namesto tega sredstva povečali za 1,2 milijarde oziroma za 1,1 milijarde, torej več eh, posojil bo na voljo. In na ta način bomo lahko financirali projekte, ki jih EFSI sam ne bi mogel financirati. In to eh, gre pravzaprav za uh, nov proizvod. To mislim, da je razmeroma uh, dober dogovor. V FC2 nič smo zapisali, da naj bi 80 odstotkov sredstev šlo za dosego ciljev uh, eh, COP21. To lahko pomeni uh, prometno področje, pa tudi uh, druge uh, projekte. Geografska porazdelitev. To je zares izziv. Kaj ti je? včasih eh, države članice ne želijo uporabiti eh, teh sredstev. Neverjetno je. Obstajajo seveda kulturni razlogi za to, ampak obstajajo tudi razlike med eh, sosednjimi državami, recimo v Bolgariji, so tri banke že podpisale sporazum o financiranju z FCM, kar pomeni, da bodo močno ukrepili uh, eh, ulaganja. Ravno kar sem, se, sem obiskal Romunijo in sestal sem se s štirimi direktori romunskih bank. Eh, in vsi so mi rekli, ne, to nas ne zanima. V Romuniji majhna in srednja velika podjetja eh, ne morejo pridobiti teh sredstv zaradi tega, kar banke pravijo, to nas ne zanima tega ne razumem. Mogoče je zatem kakšna logika, ampak jaz tega ne razumem. V nekaterih državah vlada pravi, ko jim razložim, kaj EFS je, eh, ko rečem, da to ni posojilo, ampak finančni instrument, rečejo, oh, ne, ne, ne, to nas ne zanima. Nekatere regije so bolj napredne in Običajno se želim sestati z eh, regionalnimi eh, voditelji, kot so župani in tako naprej. Kaj ti oni so ponavadi eh, bolj odprti? Recimo pametna mesta, digitalna vlaganja in tako naprej. Župani so pri tem odlični sodelavci, odlični sogovorniki. In če želiš eh, povezati strukturne sklade, eh, posojila in EFSI, potem eh, so eh, lokalni organi bolj pripravljeni na sodelovanje kot pa eh, vlade. In to sem že večkrat ponovil. Potrebujemo vašo podporo pri posredovanju sporočila ne le ministrom, ampak tudi regionalnim voditeljem in zasebnemu sektorju. Na spletnih straneh lahko najdejo več informacij, potrebno jim je zagotoviti več informacij o tem, kaj so druge regije že storile, kako uporabljajo ta eh, sredstva iz hlada za strateško vlaganje. Rad bi se vrnil k temu vprašanju platforme in grškemu vprašanju. Eh, no, eden izmed primerov je regija Ile-de-France. To je regija, kjer eh, se nahaja Pariz in kjer so eh, poskrbeli za javno-zasebna partnerstva. In gre za projekt vrčevanja z energijo. Mesečni prihranek znaša 80 evrov na gospodinstvo gre za tisoč stanovanj in uh, to se deloma financira iz sklada EFSI. Uh, in dobivajo pomoč uh, preko te platforme. Enako bi lahko storili v Grči ali na portugalskem na področju turizma. Še prav posebej v Grči na portugalskem, kjer uh, finančne sposobnosti bank ravno niso najboljše. No, tako je vsaj v Grčiji. Če bi imeli platformo, ki bi združevala majhna in srednje velika podjetja, ki bi bila pripravljena financirati eh, oziroma vlagati v turistično področje, bi eh, Evropski sklad za strateško vlaganje lahko eh, zagotovil dolgoročno posojila in tako naprej. In na ta način bi lahko majhna in srednje velika podjetja zaobšla ta bančni problem. Dobila bi sredstva za svoje vlaganje, za svoje projekte ampak v primeru Grčije, včasih minister, ki je odgovoren za strukturne sklade, zelo dobro pozna zadeve in zelo dobro sodelujemo z njim. Sedemkrat smo obiskali ministerstvo in upam, da bomo komalo videli tudi kakšne rezultate. Ampak pogosto se srečujemo z težavami, ko vlade rečejo, ne zanimajo nas zasebna vlaganja. Eh, zanimajo nas zgolj javna vlaganja. Kaj ti potem lahko voljivcem pokažemo, kaj smo dosegli mi? Eh, ne bi, ne bi mi verjeli, eh, kakšne zgodbe vse slišimo in zaradi tega moramo zaobiti te očitne probleme. pogosto prihaja do težav z podjetji, z eh, vladami in tako naprej. Potrebno je ukrepiti zavest. Lahko nam pomagate z organizacijo dogodkov za majhne in srednje velika podjetja, za eh, regionalne voditelje in lahko eh, povabite tudi Evropsko komisijo in lahko uh, povabite uh, predstavnike Evropske investicijske banke, tako da bodo povedali, kaj je EFSI že dosegel. Prosim, organizirajte eh, različne dogodke in uh, okrepite ozaveščenost. FC2 Pikanič zahteva da vsaj 40 odstotkov sredstev namenimo za uh, podnebne spremembe. Nizkooglični promet je uh, zagotovo pomemben pri tem. Recimo črpalke, ki niso dobičkonosne imajo predvsej kratek življenjski eh, cikl, kaj ti. Dobiček ni dovolj velik, eh, da bi eh, podjetja vlagala v to. Torej, tukaj lahko pomaga EFSI. potem pa bioenergija, biogoriva, sestal sem se številnimi župani in eh, pogovarjali smo se o eh, izvajanju strategije pametnih mest. Velika evropska mesta bi lahko skupaj naročila električne mesta avtobuse, namesto da Bratislava naroči 50 avtobusov. E, če bi se združili, bi lahko naročili 5000 avtobusov in s tem bi se cena znižala in tako bi ESI lahko zagotovil določeno e, financiranje. Torej, pripravljen sem sodelovati e, z vami. Če imate kakšne informacije, prosim, stopite z nami v stik, ampak Uporabite tudi lokalne predstavnike. Zelo pomembno je, da eh, razumejo, eh, kakšno pomoč jim lahko zagotovi eh, Evropska komisija. In še besedica ali dve o FC2 Pikanič. Ne želimo več avtocest, ki bi jih financirali iz Evropske komisije Evropskega sklada za strateška vlaganja. Kaj ti avtoceste oziroma avtocesta, ki eh, smo jo delno financirali iz eh, Evropskega sklada za strateška vlaganja v Nemčiji, nima nobenega smisla. Avtocesta je dobičkonosna, kjer je. Torej, takšnih projektov več ne bo. Razen če gre za kohezijo. Tudi nadgradnja je smiselna, ampak nove avtoceste v uh, državah članicah oziroma v dobro razvitih državah nimajo nobenega smisla. Mednarodni ulagatelji se vedno bolj zanimajo za eh, možnosti v Evropi, kaj te. invest, eh, možnosti vlaganja v Evropi so trenutno precej majhne. In, in, eh, zdi se, da je Evropa privlačno mesto za eh, vlagatelje v tem trenutku. Kitajci vlagajo veliko več kot kdajkoli prej. To je razmeroma zanimivo. ampak normalna vlaganja eh, v običajne sektore so seveda dobrodošla. Seveda pa je potrebno upoštevati določene vprašanja. Seveda negotovost zmeraj vprašanja ovira uh, ulaganja in uh, današnji rezultat volitev zagotovo uh, ni pozitivno vplival na to. Videli bomo, kakšne bodo uh, dolgoročne posledice, upam, da ne drastične. In še zadnja točka. Dvesto petdeset regionalnih bank imamo, ki zagotavljajo financiranje za 280 tisoč majhnih podjetij v uh, Evropi. In to je rezultat uh, prvega leta EFSI-a. vendar pa banke, ki zagotavljajo financiranje, ne povedo, da gre pravzaprav za sredstva Evropske unije. Pozivamo eh, banke, da eh, povedo, da zagotavljajo evropska sredstva, kaj ti menimo, eh, da bi bilo to tudi prav. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik in želimo vam eh, prijeten let eh, v Indijo in veliko uspeha. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Logistik in der EU und Naslednja točka uh, dnevnega reda, logistika uh, v Evropski uniji uh, in sicer uh, gre za poročilo na lastno pobudo, poročevalka je Ines uh, Ayala Sender, uh, ki bo tudi uh, kar takoj dobila besedo. Ja, najlepša hvala, gospod. Uh, predsedojoči, najprej eh, bi se rada zahvalila kolegom za prizadevanja. Hvala lepa tudi za predloge sprememb, eh, ki eh, bodo zagotovo izboljšali moje poročilo. Seveda se bomo še ukvarjali z eh, pripravo kompromisov. prvoten predlog lahko še izboljšamo. No in kaj sem še želela povedati? Skupaj z poročevalci in senci bomo poskušali predstaviti eh, te kompromise, ampak poskusila se bom osredotočiti predvsem na jasen prekaz eh, tovornega prometa. To je namreč problem, ki ga imamo v Evropi. In eh, nekaj predlogov eh, sem že sprejela. Gre za boljšo prepoznavnost Mogoče bi morali poskrbeti tudi za specifično koordinacijo teh logističnih vedikov. Ne vem, ali je to mogoče. Ampak mislim, da bi lahko to uredili vertikalno. Nacionalni programi eh, morajo upoštevati ne le eh, načrtovanje na evropski ravni, ampak eh, celo, in mogoče so kaj nekoliko preveč radikalna, ampak tudi možnost uvedbe sankcij ali pa možnost uporabe evropskega semestra. če nacionalni načrti ne bodo v skladu z tem, eh, kar je bilo odločeno v Bruslju, se lahko zgodi, da pride do uvedbe sankcij, no, kakorkoli že. Uh, imamo uh, vsa ta uh, vozlišča in uh, seveda uh, Nekateri tudi nasprotujejo določenim predlogom sprememb, obstaja določeni zadržki glede multimodalnega prometa, glede tako imenovanih novih stebrov. Pri eh, tovornem prometu potrebujemo čez Evropsko omrežje. Potrebujemo večletni program, pa tudi vključitev v letne programe pa tudi pri specifičnih temah je potrebno o tem razmišljati in to je zelo pomembno. In sicer je to še prav posebej eh, pomembno iz vidika multimodalnosti. Seveda razumem določene zadržke, ampak v instrumentu povežemo Evropo, imamo tudi ti dve ravni, enoletno in dvoletno raven in videli bomo, ali bomo lahko vsaj ohranili možnost eh, pri razpisih, da omejimo tovorni promet v čezevropskih omrežjih. In potem imamo te imamo ta multimodalna vozlišča in tako naprej. Vidim, da ste to že upoštevali. Vendar pa je to potrebno še okrepiti. In eh, leta 2017, eh, mogoče malce kasneje, ampak eh, predolgo tudi ne smemo čakati, je potrebno poskrbeti za to, da bomo imeli projekte, kjer bo upoštevana tudi eh, logistika v mestih. To je pomembno pri tem multimodalnem vidiku. In potem gre tukaj za različne meritve, nekateri imate težave s tem, ampak jaz mislim, da če vse skupaj ne bo dovolj uravnoteženo, potem bomo težko dosegli eh, doslednost, kontinuiteto pri eh, omrežjih previdni moramo biti tudi, kar zadeva avtomatizacijo. Upoštevala bom veliko večino predlogov sprememb, eh, poskušala bom upoštevati duh teh predlogov sprememb in vključila jih bom v kompromise oziroma se poskusila bom to storiti, ki jih bomo predložili eh, ta ali pa prihoden teden. Hvala lepa, Klaudija Šmit. Um, ja, Hvala lepa. Nekoliko sem se začudila, kajti 210 predlogov sprememb se mi zdi veliko za razmeroma nesporno poročilo. Po mojem mnenju gre tukaj za nekaj kočljivih točk. En primor eh, so naprimer predloge sprememb, ki se nanašajo na eh, CO2. Eh, gotovo nismo proti temu, da bi znižali izpuste škodljivih plinov, ampak nekaj predlogov sprememb gre vendarle v preveč skrajno smer, in mislim, da moramo potem to urediti v kompromisih, da bomo vsi to lahko podprli in da bomo poleg okolja pokrivali tudi človeške in industrijske vidike, ki jih moramo eh, postaviti nekako bolje, bolj v spredje. Torej, to je treba urediti v kompromisu. Potem čezmejni projekti eh, ki bi jih morali eh, prednostno podpirati z evropske strani, to mi je všeč. Evropska komisija oziroma podporni instrumenti tudi upoštevajo ta problem. To pozdravljam, ampak um, treba je izvajati tudi politični pritisk na vse prometne ministre. To nikakor ne bi škodilo zaradi uh, različnih nacionalnih planov za izgradnjo infrastrukture. Ti bi bili lahko, po mojem mnenju, nekoliko bolj vidni. Tudi, um, iz tega vidika, da nekatere stvari državam članicam ne bodo všeč, ampak eh, eh, ti problemi eh, v čezmenem prometu niso šele od včeraj. Potem, ko ordinator za logistiko, to bo tema, močna tema v pogajanjih, vroča tema, torej kakšen vzvod, Eh, bi eh, lahko dosegli na najboljši način, to je vprašanje. Mislim, da moramo o tem še zelo razpravljati. Kar mi je zelo všeč je to, da so skoraj da vse politične skupine v predlogu spremenit unesle tudi brezpilotna a, plovila. Mislim, da je ta tema izredno pomembna in pripričana sem, da bomo tu a, lahko dosegli kompromis, ki bo objemal vse politične skupine. No potem pa izjeme iz kriterijev pakta stabilnosti pri infrastrukturnih projektih. No, tukaj nisem tako zadovoljna. Po mojem mnenju še nimamo tako avtomatično boljše infrastrukture. Ja, mislim, da moramo tudi tukaj še najti soglasje ali pa pač tudi ne. Zelo sem bila vesela, da v tem poročilu niste zasledovali neke eh, politike, ki bi se nanašala na volivna okolja, kar eh, se eh, pogosto dogaja v poročilih, ampak je delo res potekalo zelo konstruktivno. Hvala lepa. Gospa Bilbao. Ah, hvala lepa. Čestitam, gospe poročevalki. Res je bilo veliko predlogov sprememb, eh, torej 210 jih je bilo, ti predstavljajo še dodatno delo in sedaj poročevalka poskuša doseči dogovor in to vse skupaj res predstavlja zelo veliko dela. Rada bi se osredotočala na 14 predlogov sprememb, ki smo jih onesli mi. Tukaj gre za dve poglavitni ideji. Gre za to, da bi morali tudi v tem sektorju okrepiti digitalni sektor, treba je okrepiti uporabo novih tehnologij in pa treba je okrepiti inovacije. Po našem mnenju je to eden temeljnih dejavnikov za to, da bi izboljšali položaj tistih, ki so povezani z prometom. Treba je okrepiti učinkovitost v prometu in treba je doseči napredke tudi pri eh, znižanju izpustov CO2. Torej, prispevek k okolju. In drugič predlogi sprememb se nanašajo tudi na to, da želimo koherentnost. V preteklosti uh, smo to že enkrat eh, dobro uredili, ampak potem pa sem videla, da, opti, da je bil optimizem odveč, kaj te države članice so vendarle počele, kar so želele. Sedaj pri tem pregledu pa imamo instrumente, da bi lahko nekaj storili. Uh, Eh, sedaj lahko države članice zavežemo in lahko bi res mislili tudi na sankcije. Torej gre za koherentnost. Tukaj imamo projekte, ki tečajo že od leta 1994 in to so prioritetni projekti, pa vendarle niso koherentni. Torej to ste bili moji dve poglavitni zamisli. In eh, poročevalka je prosila, da bi eh, delali na tem. Torej, jaz mislim, da bi morali razmisliti o tem, da bi to koherentnost zahtevali na, nacional, na nacionalni ravni. Vidimo, da železnica ni dovolj razvita. Treba je poskrbeti za to, da bo notranji promet urejen. Danes vse, večino prometa teče preko uh, letal in uh, to je slabo, letala onesnežujejo okolje, torej zahtevati moramo koherentnost. Pripravljena sem sodelovati za Ines in uh, skupaj bomo delali na soglasju in upam, da bomo poročila ob koncu potem vsi lahko podprli in upam, da bo praktično učinkovito. Gospa Kilonen. Hvala lepa. Tudi sama sem unesla nekaj pravo sprememb. Najpomembnejši je tisti, ki se nanaša na financiranje v položaju POKOP 20. Mislim, da je treba to ponderirati v prihodnosti. Eh, potrebujemo eh, čisto novo obliko financiranja. In nekakor ne moremo um, vlagati javnega denarja v tiste projekte, ki spodbujajo podnebne spremembe. In to je treba upoštevati pri vseh politikah čezmejnih eh, oziroma vseh evropskih omrežjih. Razdelitev denarja v Evropi mora biti takšna, da bomo izboljšali življenje prihodnjih generacij. In Eh, videti je, kot, pa, da je to politično nemogoče in zato sem žalostna in upam, da bomo pogumni in da bomo res lahko pomagali prihodnim organizacijam, eh, generacijam, ne pa, da smo preveč zazrti vase. Hvala. Hvala lepa, Karima Deli. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalki, gospe Ajali Sindar. Ja, ko sem brala poročilo, sem si zastavila dve vprašanji. Najprej, kaj je to trajnostna logistika? In drugo vprašanje, kaj je to večmodalna politika, ki bi bila res učinkovita? Trajnostna logistika je logistika, ki je najboljša, ko gre za rabo oglika. To je trajnostno in da bi storili vse, da bi povečali več modalnost in da bi šli iz cest na druge načine prevoza, ki so takšni, da jim povzroča manj nesnaženja. To je rečni prevoz, železniški prevoz, ampak žal smo že zelo daleč od tega cilja. Septembra v Strasburu smo govorili o tem, o partnerstvu v okoljski politiki. in videli smo dva vidika, nov model in star model, star 20 let. In kakšna je razlika pri obeh? Ta, da imamo drugačno energetsko učinkovitost med obema sistemoma. Torej, gre za tri odstotno učinkovitost. Kaj to pomeni? Da ni bilo nobenega napredka. Če govorimo o emisijah CO2, drugih sektorjih pa so začeli s preobrazbo veliko prej, zlasti pri tehnologijah in pri prometu in če govorimo o logistiki, ni bilo napredka. Osebno menim, da bi morali tu imeli tudi evropske standarde, celo da tudi za tovornjake in za javne politike, ker gre za ulaganje v takšne vidike. Tako da imamo predloge spremem. Najprej narečem, da je napočil čas, da ima Evropa pravo schemo logistike, zlasti za mesta, kar pomeni, da bomo vključili inovativne rešitve, recimo cargo pooling pri prevozu tovora, potem potrebujemo 3D rešitve, da se ne bo vse prekrivalo, da bi zmanjšali okoljske stroške. Potem smo ustrajali na pomembnosti tega, da imamo boljše povezovanje, recimo med železnico ali velikimi industrijskimi obrati. Tako da bi res želela opozoriti na to, da bi vsi ti vidiki bili vključeni v kompromise. Če nimamo jasnega načrta glede te logistike, potem ne bomo mogli napredovati v prihodnih letih. Hvala lepa. Vielen Dank, jetzt Evzen Tozenowski. Hvala lepa, gospod Tozenovski. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najprej bi se rad opravičil zato, ker eh, sem prišel nekoliko pozno, ampak bil sem v odboru ITRE in tam sem govoril. Rad bi se zahvalil gospe poročevalki poročila, se mi zdi izredno pomembno. Logistika in uh, multimodalni tovorni promet sta zelo, veli, zelo pomembna panoga v evropskem gospodarstvu in postaviti bi jo morali v ospredje. To je zelo pomembno izvedika notranjega trga. Uh, Zelo pomembno je, da notranje državno infrastrukturo eh, povežemo z vse evropskimi omrežji, hkrati pa moramo spoštovati tudi načelo subsidijarnosti. To je pogosto povezano s problemi. Zelo sem vesel, da se v, v poročilu omenja program Galileo. Kajti v, dobro je, da se eh, omenja potencial tega programa v tem kontekstu. Potencial tega programa je izredno velik in lahko veliko pripomore tudi eh, na področju eh, podnebja. Imam nekaj pomislekov, kar se tiče predlogov sprememb ki govorijo o socialnem dumpingu. Pogosto se za tem skriva neke vrste protekcionizma, ki eh, je v nasprotju za načeli notranjega trga. Zahvaljujem se gospe poročevalki in pripravljen sem sklepati kompromise, eh, ki bi jih lahko podporil celoten odbor. Hvala lepa. Hvala lepa. Marta Kopčinski v imenu Evropske komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse vas lepo pozdravljam. Zelo kratka bom, kajti eh, videla sem, da ste slišali zelo obširno predstavitev Evropske komisije, takrat, ko so predstavili poročilo. Eh, Rada pa bi povedala sledeče. Torej, več kot 200 predlogov sprememb eh, odraža zelo visoka raven interesa in pa tudi to, kakšen pomen pripisujete eh, multimodalnemu eh, prometu in pa logistike v tem odboru. Upam, da bo, nam boste tudi na drugih področjih okrep, pomagali okrepiti pomen te teme, ko bomo govorili o kakršnem koli načinu prometa kajti res to je zapletena tema in številni se zanimajo za to temo, ampak včasih eh, ni dovolj osredotočanja. Zato zelo pozdravljamo poročilo gospe eh, Sanders. Vedno se moramo osredotočati na tiste stvari, ki so najpomembnejše za logistiko. Dobro se zavedate eh, dokumenta ki, ko, ki sta ga pripravila koordinatorja in to, ta dokument se res eh, posveča intermodalnosti in pa logistiki. Lahko boste slišali predstavitev. Uh, Um, tega na začetku naslednjega leta in v številnih predlogih predmem ste omenjati potrebo po digitalizaciji, uh, omenjali ste tudi dekarbonizacijo v kontekstu logistike, omenjali ste tudi vpliv logistike na uh, dekarbonizacijo, potem ste omenjali tudi COP21 in pa vprašanje izboljšanja industrijskih vidikov evropskega gospodarstva. Vse to so stvari, ki jih boste slišali tudi v tem ažuriranem poročilu v naslednjem letu. Komisija je priznala pomen logistike tako, da je logistiko vključila eh, pod uh, razsežnost uh, e-tovora treba je zagotoviti pravo raven eh, projektov, ampak včasih je to kar velik izziv in upam, da bomo z vašo pomočjo lahko upozorili na dejstvo, da če eh, ne bomo rešili eh, večmodalne prometne tovorne politike, potem pač ne bomo mogli zagotoviti teh večmodalnih koridorjev v Evropski uniji in tudi ne bomo imeli vse evropskih omrežij. Lepo se zahvaljujem poročevalki, da je obvladala tako visoko število predlogov sprememb, ki se nanašajo na zelo raznolike stvari, ampak seveda bo komisija sodelovala sa poročevalko in um, poskušali bomo pripomoči k temu, da. Um, bodo eh, v poročilo vključeni kar najštevilnejši eh, pogledi iz predlogov sprememb. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo še enkrat poročevalki. Hvala lepa, gospod predsedajoči, zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom in pa predstavnici komisije. Zahvaljujem se za podporo. Hvala lepa za prispevke, ki bodo izboljšali besedilo. Naj vas pomirim, gospa Bilbao, pa tudi gospa Deli. inovacije, tehnologije, digitalizacija. Seveda želimo to izboljšati, hkrati pa želimo eh, znižati upravno obremenitev. Želimo odpraviti birokracijo. Seveda želimo tudi eh, omejiti eh, škodovanje okolju na področju logistike. Potem ste omenili koherentnost. Treba je poiskati poti, da bi države članice pri nacionalnem načrtovanju uvele določene spremembe. Včasih se dogajajo stvari, za katere se sploh nismo dogovorili. Torej, pogledati si moramo, ali bi lahko nekako ukrepali. Ukrepi morajo biti odvračilni ali pa vsaj uh, eh, preprečljivi, zato da bomo dosegli napredek. Potem se moramo pogledati, kako bi zagotovili novo podlago. Prav imate, kar se tiče COP21. Torej, kako bi lahko logistika podala večji prispevek? Potem, kar se tiče tovornega prometa, seveda želimo znižati vpliv na okolje. Izdelali smo že uh, celo vrsto predlogov in a, skupaj z vami si jih bomo še enkrat pogledali. Skupaj si bomo prizadevali za izboljšavo tega predloga. Hvala lepa za vaše izredno zanimive prispevke. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo 5. decembra v odboru TRAN. Prehajamo ka naslednji točki. To je letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Poročevalec je Boguslav Liberacki in beseda je vaša. Hvala lepa. Gospod predsedojoče, najprej bi rad povdaril, da moje poročilo verjetno ne bo tako kontroverzno, ne bo zahtevalo tudi veliko časa. A, prosim, a, pravi gospod predsedojoči, da a, govorite tiše. Kaj ti govorimo samo o denarju in o eni banki? Torej, ni razloga za kontroverznost. Samo trenutek, prosim. Hvala lepa. Uloženih eh, je bilo 80 predlogov sprememb. Na njih delam, skupaj sa poročevalce v senci. Zahvaljujem se vsem. Pripravili smo sedem kompromisnih predlogov sprememb in ti zajimajo okrog 50 posamečnih predlogov sprememb, torej ob koncu ne bomo imeli toliko predlogov sprememb, o katerih bi morali glasovati. V mislih imam zlasti gospoda Rikeja, eh, gospoda Cileja, gospoda Teličko. Eh, hvala lepa tudi eh, gospod Deli. Hvala lepa vsem vam za vaše prispevke. Verjetno imate pred seboj dokumente. Ali ima kdo kakšno vprašanje? Uh, Če imate kakšno vprašanje, vam bom z veseljem uh, odgovoril. Mimo grede, uh, lepa hvala tudi sekretarjatu, gospa Pilar je upravljala odlično delo. Hvala lepa. Robert Zile. Zelo sem hvaležen Bogoslavu za to, da se je odzval na predloge sprememb, ki sem jih sam unesel. Čestitke za delo na tem dosjeju. poročila je zelo uravnotežena. Ampak to je prva faza, tukaj gre za poročilo o EIB. E za gospodom Katanom sem uh, govoril o tem, kar sem omenjal v predlogu spremembe. Eh, torej, eh, delo se nadaljuje, delo, ki se nanaša na EFSI in Boguslav, hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Dominik Rike. Skušal bom biti tako kratek kot poročevalec, predsednik in kot kolega Robert. Hvala Boguslavu za to dobro poročilo, za sodelovanje. Ne strinjam se z njim, ko pravi, da govorimo, eh, ko govorimo o denarju, se ne kregamo, to ne drži, kaj ti <laughs> zaradi denarja imamo vedno živahno razpravo. Strinjamo se glede številnih vidikov in ta razprava nas bogati in seveda podpiramo poročilo. Tako kratek sem kot drugi. Hvala. Hvala lepa, gospa. Kilenen. Hvala lepa za ta odlični osnutek. Dovolite nekaj komentarjev, tudi sama sem onesla predloge sprememb. Kot papagaj sem ponavljala eh, ta eh, pariški sporazum in pa ukrepe, ki so s tem povezani. Torej, vnaprej, v prihodnje bi morali ciljati eh, javna sredstva, ko govorimo o financiranju EIB-a in drugič upam, da bomo lahko hitro spremenili naše razmišljanje in da ne bomo govorili samo o prometni infrastrukturi kot o edini rešitvi, ampak da bomo razmislili tudi o tem, kaj bomo storili z obstoječo infrastrukturo, kako bi jo lahko nadgradili in kako bi lahko promet oblikovali na bolj učinkovit način in kako bi lahko storitve bolj učinkovito delovale. Potem avtomatizacija se hitro razvija in moj strah je, da smo da v tem trenutku uh, uh, uh, napačno ulagamo, da naše investicije temelijo na sedanjih uh, domnevah in modelih. In zato sem predlagala, da v osnutku ne bi smeli govoriti samo o prometni infrastrukturi, ampak o, tudi o prometnih storitvah v širšem smislu. Hvala. Hvala lepa, kar ima deli. Najlepša hvala, gospod komisar. Eh, gospod predsedujoči, moja eh, skupina eh, se strinja z tem poročilom in zahvaljujemo se poročevalki za dobro sodelovanje. To poročilo predstavlja zelo dober kompromis in predstavlja dober načrt za Evropsko investicijsko banko. Ravno kar smo se pogovarjali s komisarjem, gospodom Katajnenom, in to poročilo pravi oziroma določa, katere so dobre prioritete za Evropsko investicijsko banko, trajnostna mobilnost, podnebne spremembe, varnost, inovacije in tako naprej. Torej, nikakršnih težav nimamo z glasovanjem o tem poročilu jutri. Hvala lepa, Žorž Bah. Hvala lepa, gospod predsedajoči. V imenu ILS bi rad čestital poročevalcu gospodu Bogoslavu za njegova dela. Ogotovili smo, da eh, je zelo intenzivno delal na tej temi. Izdelal je kompromise, eh, sedem eh, kompromisov, ki jih lahko posem podpremo. Veliko smo že ulagali v infrastrukturo in v promet v zadnjih desetletjih, pa vendarle eh, so pred nami še številne naloge in to poročilo povdarja glavne točke. Inovativne multimodalne rešitve, potem geografsko ozemelsko uravnoteženost eh, potem um, um, prometno-politični cilji COP21 in tako naprej. Vse te točke je poročevalec poudaril in Ehm, to delo so številni poslanci še dopolnili. Hvala lepa za to poročilo in ehm, zahvaljujem se poročevalcu za delo. Hvala lepa, Elizabeta de Monte. Najlepša hvala. Rada bi eh, se zahvalila poročevalcem in poročevalcem v Senci ko eh, gre za sredstva in za vlaganja, bi pravzaprav moralo priti do nasprotja, ampak mislim, eh, da je ta rezultat eh, zelo pozitiven. Potrebno bo upoštevati še nekaj predlogov, recimo v zvezi z boljšo povezanostjo Evrope. Tukaj bi lahko storili še več potrebno je upoštevati eh, tudi vse oblike prometa, ehm, ne le, ko govorimo o onesnaževanju eh, in eh, ne smemo pozabiti tudi na instrument Povežimo Evropo. in eh, upam, da bo v okviru junkarjevega načrta obstajala tudi možnost investicij v eh, ta sektor, še prav posebej, ko gre za javni promet. Potrebno je uspodbujati eh, tudi projekte, ki so namenjeni izboljšanju mobilnosti potnikov, predvsem tistih z omejeno gibljivostjo. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik komisije. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se vsem poslancem tega odbora. Komisija nima dodatnega komentarja v zvezi s to razpravo. Hvala lepa. Bili ste zelo kratki. Hvala. Sedaj pa še enkrat poročevalec. Hvala lepa. Pravzaprav nimam več kaj dodati vse je bilo povedano. Hvala lepa za te prijazne besede. Mislim, da bo delo gladko teklo. Še enkrat hvala lepa vsem, s katerim sem imel a, priložnost sodelovati, zlasti imam v mislih poročevalce v senci. Čutim zadoščenje, da je to, kar ste omenili, pravzaprav vključeno v besedilo in najbolj sem zadovoljen, da ste to vsi cenili. Zahvaljujem se tudi predstavniku komisije za tako kratek govor, v katerem je eh, zagovarjal stališče Evropske komisije in hvala lepa tudi vam, gospod poročevalec. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo jutri. Prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu in tukaj gre za določbe civilnega prava o robotiki. To, kaj bomo izdelali e, mnenje, e, predstavni odbor je Juri in spregovorila bo gospa Ajuto. Merci, monsieur le Président. Hvala, predsedujoči. Gospoda Marija bi rada upravičila, ni mogel biti tu in to res obžaluje. Najprej lahko le obžalujemo to, da je bilo tako malo poslancev, ki so želeli sodelovati pri sestavi predlogov spremen pri tem mnenju, kajti to je vendarle poročilo, ki je pomembno in sedaj ne bomo mogli eh, tega izkoristiti na politični ravni. Malo jih je, večina poslancev je spoštovala demokratična pravila in voljo voljivcev, kaj ti vedo, da lahko določene vidike škodoj zakonodajnemu delu. Kolega Majer se je potrudil, da bi upošteval večino predlogov kompromisnih predlogih, kajti tu gre skoraj da za vse zahteve, ki jih je upošteval iz ELS-a, iz Aldeja in iz EKR-a. Mislim, da bi morali imeti pomembno poročilo in uravnoteženo. Zlasti z uskleno opredelitvijo vseh načinov pravoza, ki so tu zadevni in so avtonomni. Glede predlogov spremem, ki jih ni mogel vključiti v ta kompromis, je kolega Majer pri večini predlogov to podprl, brez kakršnih koli drugih eh, političnih nagnen. Tako, na voljo sem za komentarje, seveda bom to prenesla tudi kolegu pred glasovanjem jutri. Hvala. Hvala lepa. Eh, Gospod uh, Pascal. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa predsednik, hvala gospe Arnot, ki je tu danes na mesto pročevalca Majerja. V Španiji pravimo, da drži pregovor nobles obliž. Tako bi tudi sam povzel to razpravo glede tega, da se res ne strinjamo skupino poročevalca, tako da je treba reči, da je upošteval predloge drugih skupin. Čeprav nismo vključeni kompromise zaradi različnih razlogov in zato, da bo to tudi lažje za oblikovanje kompromisov, bi mi vseeno glasovali za. Kajti zdi se nam, da je to vsebinsko precej razumno, to, kar je na koncu oblikoval. Menimo, da so to pomembne točke. Varovalke obstajajo, ko morajo obstajati, za varstvo podatkov, imamo ravnotežen pristop, tudi odnosov do intelektualne lasnine in startadov za računalniške programe. Menimo, da je pomembno, da imamo tudi vidik varnosti vozil, sistemu odgovornosti za te nove učinkovite sisteme ki so tako zelo inovativni. Tako. Upamo, da bodo ti predlogi uspešni, to bi povedal za konec. Tu ste združili dva kompromisna predloga, mi sicer nismo sodelovali pri tem, ampak menimo, da bi to moralo biti sprejeto. Tako da to podpiramo. Hvala. Hvala lepa, Robert Zile. Hvala, predsednik po imenu gospoda Tašanovski, ki je bil pričalec senci, govorim, morajo oditi na tlišče, ne leti v Indijo, ampak na Češko. Prosil pa me je naj rečem to, kar je povedal gospod Grant, tudi IKR skupina bo podprla te kompromise, ki jih sicer nismo podpisali, ampak na koncu bomo podprli tudi mnenje. Ja, tako, hvala. Danke sehr, jetzt Meja Kilen. Hvala lepa, gospod Kilenen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raport... Hvala predsednik, hvala poročevalcu za ta osnutek. Mislim, da je pomembno, da parlament zazame stališče o tej temi. Da tudi druge dvore to pravčijo. Osnutek je dobro izhodišče, ampak tu pogrešamo nekaj pristopov in zato smo tudi mi predlagali nekaj pristopov sprememb, želimo se osredotočiti na druge vrste prevoza. Ni uh, prevajanje v francoščino. Sedaj pa to deluje. Prosim. Še enkrat. Ali ne začnemo začetka? Dobro. Hvala poročevalcu za osnutek pomembno je, da parlament zauzame stališče o tej tako aktualni temi. Veliko je odborov, ki se ukvarjajo s tem. Ta osnutek je dobro izhodišče, ampak tu pogrešamo nekaj vidikov. Mislim, da moramo biti pozorni na te vidike. Ne smemo govoriti le o avtomatskih vozilih, kaj te robotika je povezana tudi z drugimi vrstami prevoza. To je povezano tudi z letalsko kontrolo, potem s pomorstvom, pomorščaki, vse to moramo upoštevati v prihodnosti. Ampak mislim, da je tu predvsej dvomov, da bi robotika pravzaprav naredila ta prometni sektor bolj okolju prijaznega. Res je, vidimo, kaj kažejo zgodovinski znaki. Imamo inovacije. katere smo verjeli, potem pa mobilnost ni postala lažja kot prej. Zato mora biti izhodišče to, da bi lahko na različne načine z različnimi rešitvami iskali vzdržne sisteme prevoza. In včasih sem nekoliko zaskrbljena zaradi nekaterih razmišljanj o tem, da bi z avtomatizacijo rešili vse težave povezane z vzdržnostjo prometa. Upam, da bomo vedno imeli veliko različnih možnosti na mizi, ko bomo sprejemali odločitve. Tretjič, spomnila bi vas na to, da imamo še nekaj in sicer čezmejno stalovanje. Združene države Amerike so nedavno objavile svoja lasna zvezdna priporočila glede teh avtomatskih vozil s tem naj bi rešili vse težave, ki so povezane s prometom. Na državni ravni preučiti moramo ta razvoj dogodkov v Severni Ameriki in v Aziji. Potem smo videli, da so tudi na spletu objavili načrt o robotiki. Tam imamo stališče o razvoju robotike, o tem, kako ne se to uporabi, pri katerih težavah imamo to lahko to. Eh, so zelo zanimivi organi, ki to pročujejo. Na koncu naj povdarim to, kar sem že rekla. Treba poštevati tehnološki razvoj, ampak istočasno moramo previdno razmišljati, kaj se bo zgodilo v prihodnjih 50 letih. Prav tako moramo pomisliti na infrastrukture, treba jih je graditi za nove projekte. Kakšne infrastrukture res potrebujemo, se moramo vprašati. Naša skupina to bestelo podpira in glasovali bomo za to besedilo jutri. Karima Deli. Hvala lepa, Karima Deli. Merci, le, le Hvala, predsednik. Za našo skupino je to poročilo problematično. Zakaj? Mislim, da nismo dovolj poudarili pravih tem. Kaj ti tu gre predvsem za to, da si zastavimo vprašanje, ki je novo? Gre za civilno odgovornost pri rabi robotov. Gre za odgovornost. V našem odboru je kolegica Kilone omenjala robote, ampak v prometnem sektorju obstaja tendence, da si mislimo, da gre tu le za ta avtomatska vozila. Ne, vse več teh tehnologij imamo, takšna vozila, ampak imamo tudi cel seznam drugih tehnologij. Imamo brezpilotna letala. To bo nov način prevoza. In vsi ti cili in vse, kar bo povezano s temi objekti, ki bodo vodeni nadaljavo, Vse to bo povezano tudi z umetno inteligenco. Torej, sedaj si moramo zastaviti vprašanje, kaj bo, če pride do nesreče. Ali moramo imeti natančen zakonodajni okvir, ki bo določil, kdo od tistega, ki je oblikoval stroj, do tistega, ki ga je izvajal, do upravljaca podatkov, kdo bo odgovoren, če pride do nesreče mislim, da še nimamo odgovora na to vprašanje. Ne v tem poročilu, ne če razmišljamo o tem in hitro gremo naprej. Tehnološka revolucija gre naprej zelo hitro. Razmisliti moramo o tem. Mislim, da bomo Evropski komisiji poslali močen signal, moramo, kajti čim prej mora poskrbeti, zato jim predlagati mora zakonodajni okvir, torej zakonodajo. Ne moramo si dovoliti, da čakamo Tehnološka revolucija nas ne čaka. Gre zelo hitro naprej. In mi moramo zajamčiti določno varnost, tudi neko stopnjo odgovornosti. Tako da moramo hitro delati. Hvala. Dank. Von Hvala lepa. Matajas von Miltenburg. Hvala predsedniku, pravičujem se, ker sem prišel tako pozno. Mislim, da ste precej hitri, celo prehitevate to, glede obravnave točk na delnem redu. Omenil bi mnenje, ki je pomembno za ta odbor. Gre za pomembno temo. To, da bomo avtomatsko povezali vozila, včasih celo brezpilotna letala to bo stvar prihodnosti. Zato se moramo primerno osredotočiti. Potrebujemo dobro analizo pri tem poročilu, kajti tu shajamo iz poročila odboru Jurija. Ampak ta kompromis tu je nekoliko problematičen. Kot vidite, je tu kar nekaj predlogov sprememb, ki jih je poročevalec kar tako sestavil z drugimi in Nekateri prinašajo kar veliko k poročilu. V drugem kompromisu imamo 19 predlogov sprememb, ki so bili strni v en skromen kompromis. Torej, kakšen je rezultat? Tu smo izgubili bistvo. In v kompromisu je bilo tudi nekaj napak. Ampak to poročilo si zasluži glavno bistvo, ki mora biti omenjeno, bilo pa je izgubljeno v procesu. Zato bi rad da se vrnemo nazaj na posamične predloge sprememb, da ne upoštevamo kompromisov. To me je nekoliko razočaralo, ker bi po tem procesu podal zadnji komentar in rekel, da ko gre za druge politične skupine, nismo kaj veliko spremenili. Potrebujemo glavno osredotočenje pri teh kompromisih, ampak videli bomo, kako bo s tem pri glasovanju jutri. Alessandro Spor. Sedaj pa a, o imenu Evropske komisije, gospod Derani. Okay. Hvala. Omenil bi to poročilo na kratko. Na kratko bom pokomentiral te predloge spremem. Mislim, da se vsi strinjamo, da so ta vprašanja v tem poročilu zelo pomembna tudi kompromisne predlogi spremim. Komisija bi rada rekla, da se ta vprašanja obravnavajo tudi v okviru CITS, tudi v direktorato GROW, G2030, potem ko gre za zasebnost, dostop do podatkov, vse to se obravnava tu pošteva. Potem slišim vprašanje odgovornosti in zavarovanju. Pred dvema dnevama sem bil na Giro 2030, kjer se je to obravnavalo skupaj za industrijo zavarovalništva in avtomobilsko industrijo. In na koncu bi povedal še nekaj. Poudariti moramo, da je ta avtomatizacija skupaj za avtomatsko vožnjo nekaj, kar moramo vključiti v vzdržno mobilnost. To je ključni pojem tu sicer pa to ni tako enostavno, da bomo s tem zmanjšali recimo prometne zamaške in da bomo poskrbeli za to, da bo avtomatizacija povezana v širše prometne cilje vzdržne mobilnosti. Veliko dela smo že opravili v komisiji v zadnjih letih. Glede rezultatov pa bomo, upam, da v prihodnjih tednih objavili tudi sporočilo o evropski strategiji glede pametnega prometa. To je prvi mejnik pri avtomatski mobilnosti, tudi v procesu GEAR 2030. V letošnjem letu bodo objavljeni prvi rezultati glede prvih avtomatiziranih sistemov, ki se imenuje 2020. Potem naj bi imeli sporočilo o procesu GER 2030 pozneje, verjetno v letu 2017 ali začetku leta 2018. Na začetku leta 2017 bomo imeli Evropsko konferenco o povezanju avtomatske vožnje. Torej, vse to pravim zato, da postojite komisija aktivna, poskrbite želimo, da je to vključno v širše prometne cilje. Potem bi omenil tudi to, da smo aktivni v UNIC, da to ni povezano le z Evropsko unijo, ampak s celim svetom. Tudi ta globalna perspektiva je pomembna. Tudi pri uh, Galileju je komisija objavila vesolsko strategijo pred nekaj tedni. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala lepa, uh, eh, Marija Kristina Notur. Poslušajte, predsednik, zabeležila sem si vse te pripombe. Hvala prvima dvema govorcema, hvala kolegici Kilanen, ki je celo zadržki podala pozitivno mnenje. Gospa Deli, razumela sem. Mislim, da smo že govorili o težavah, ki so povezane z odgovornostjo sogovorec iz komisije tega ni omenil, ampak mislim, da je to na dnevnem redu in to je jasno. Civilna odgovornost, to je treba staviti na dnevni red, ampak mogoče pozneje. Kolega, oprostite, nisem razumela, kakšen je vaš primek. Ja, oprostite. Torej, zabeležila sem si te pripombe, to bom posredila gospodu Majerju, ampak mes, meni se je prav nasprotno zdelo, da je gospod Majer v teh kompromisih res skušal, kolikor se je dala, seveda, veliko je bilo predlogov, ampak res je skušal upoštevati večino vaših idej. Tako, ampak ja, poslala mu bom vse to, kar ste rekli. Hvala lepa. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki. In eh, tukaj gre za izvanje načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev te oskrbi z njimi. Um, izdelamo tukaj mnenje za pristojni odbor FEM in pripravljali smo mnenje gospod Jens Nilsson. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Zelo nakratko. Na začetku bi rad rekel, da je dobro, da je odbor sestavil to mnenje za odbor FIM. E Številni odbori niso tega storili. Mislim, da gre za precej slab stil dela. Kaj ti tu gre za horizontalne vprašanja, tako da je to prav nemogoče, da se to ne bi prekrivalo s prometnim sektorjem. To bi morali vključiti vse odbore, Juri in tudi druge tudi v ITRE bi morali imeti to mnenje ali v odboru in ko, da bi slišali njihova mnenja, ko gre za enakost med spoloma in kako gledajo na to. Predsednik. Ko smo se srečala, sem ti zastavil to vprašanje in to so bile dobre razprave. No, tu narečem, da smo imeli kar nekaj predlogov spremem, imeli smo en sestanek poročevalcev v senci in na koncu smo sestavili besedilo, ki ga lahko vse podprejo vsi poročevalci v senci. Zdi se, da je to dobro. Zahvalil bi se poročevalcem v senci za njihovo konstruktivno aktivno sodelovanje, tako da je besedilo sedaj še boljše. Upam, da bomo jutri lahko bili deležni znate podpore pri tem mnenju. Hvala. Hvala lepa, Žožbah. Ja, vielen Dank. Hvala lepa kolegu Jansu Nilsonu čestitam za njegovo dobro delo, pa tudi za odlično sodelovanje. Torej, ne samo delo, ampak tudi sodelovanje s poročevalci v Sinci je bilo odlično. Najpomembnejše točke smo unesli. Rekli smo nekaj o turizmu. Pozdravljam tudi higijenske pogoje, ki se morajo izboljšati pa tudi to vprašanje odgovornosti v eh, javnem prometu, ko prihaja do eh, agresij. Eh, torej, to nam je bilo zelo pomembno in to smo potem unesli. Dober, poročevalec imam, tako, kot, poro, dober občutek imam tako kot poročevalec in prepričan sem, da bomo jutri um, zelo podprli to poročilo pri glasovanju. Hvala lepa. Hvala sedaj, prvo brzile. Hvala, predsednik. Nimam komentarjev. Hvala. Gesine Meissner. Ja, no, to zadeva tudi moške, če gre ženskam dobro, Robert. Eh, hvala lepa poročevalcu. Mislim, da ima posem prav, kajti tukaj gre za to, da bi eh, preverili direktivo o enakopravnem dostopu žensk in Pravzaprav um, odbor in pa infrastruktura zadeva uh, številne uh, odbore in želim se slišati več. Tukaj ne gre toliko za odbor za uh, promet, ampak ko pa gre za to, da zavarovanje za nosečnice ne bi bilo draže od zavarovanja za moške ali pa dostop za otroške vozičke. Vse to so stvari, ki smo jih vnesli besedila. Vsi smo se zelo strinjali. Uh, in uh, jutri bomo gotovo uh, podprli vse kompromise. Pri nekaterih predlogih sprememb seveda prihaja do razhajanj, ampak mislim, da je to nasplošno dobro mnenje in lepo se mi zdi, da um, je tudi odbor za promet in turizem prevzel odgovornost in podal svoj prispevek. Hvala predsednik, hvala poročevalcu za ta osnutek hvala za kompromise. Mislim, da smo vsi lahko zelo zadovoljni z njimi. Res sem vesela, ker je naš odbor to obravnaval. To je bilo pomembno. Najprej v luči teh zloramb in zato, da bi izkorenili nasilje odnosu do žensk v prometnem sektorju. Poleg tega je pomembno, da povečamo priložnosti za zaposlovanje žensk in da izboljšamo to zlenstvo v prometnem sektorju. Delež eh, žensk se namreč eh, ne viša le s praznimi upi in s pisanjem dokumentov. Na evropski in državni ravni moramo delati na tem. Cilj je ta, da bi jo zaveščali, kaj ti ta sektor je zelo privlačen. Poštevati moramo tudi izobraževanje. Hvala Jensu in drugim kolegom za zelo plodno sodelovanje. Hvala celotni ekipi. Evropski poslanci ne delamo sami, ampak delamo vedno kot skupina, vedno kot ekipa. Hvala. Hvala lepa, kar ima deli. Hvala, predsednik. Oglašam se v imenu kolega Kristalarja, ki ga žal ni tu. Ampak želi poudariti to, da je to mnenje dobro, da to sprejemamo. Če imamo več predlogov spremem, zlasti, ko gre za boj proti tem diskriminacijam nad ženskami, treba je pokazati, v kolikšni meri je napočil čas, da pokažemo, da je mesto žensk zelo pomembno, ko gre za varnost, tudi ko gre za izzive in za poslovanje v prometnem sektorju. Torej, vse te predloge so bili vključeni v komunist, torej jutri bomo glasovali pozitivno pri tem mnenju. Tako, hvala. Danke sehr. Jetzt Marie. Hvala lepa. Uh, Marie-Christina Notu. Oui, merci, ja, hvala, predsednik, hvala, gospod poročevalec, za vaše delo. Ampak vseeno, pa vas ne bo presenetilo, tega ne berem tako kot vi, kaj ti to poročilo in ti predlogi nekaterih kolegov so še bolj uh, zaskrbljujoči. Kaj ti edino obzorje, ki ga danes vidimo, je to, da da bi tu ukinili antropološke razlike med obema spoloma ali da bi se borili proti tem uh, stereotipom. Enakost med spoloma mora biti samoumevna. Nekaj to, če govorimo o enakosti v okviru zakonodaje ali če govorimo o plačah, mislim, da moramo v Evropske unije to resno reševati. Sedaj imamo slabo politiko. Sedaj se to spremenilo v neko ideologijo ki naj bi se izvajali na vseh področjih družbe, vključno s tem, kar piše tu v prometnem sektorju, do te točke, da bi bili celo obupani, kaj ti naj ne bi imeli dovolj ženske, so ne vem, voznic, ki so voznice tramvajev in tovornjakov in tako naprej. Gre za spodbujanje enakosti, za to, da bi še bolj vključili te ženske na lokalni, regionalni, državni, evropski ravni ampak ne upošteva načela subsidijarnosti, to pa je v srču gradnje Evrope. Potem pa moram reči, da sem to prebrala večkrat. Sedaj berem tu en predlog, da Evropska unija nima dovolj politik eh, in program, ki so seksopozitivni. Ali pa da bi morali imeti neutralni promet, ko gre za enakost med spoloma, da bi to bilo tudi vseobsegajoče in vključujoče, ne glede na spol tega sploh ne razumem. Ko to berem, sploh ne bi želela tega podpreti pri pristojnih organih. Recimo gre za rabo kolesa, zlasti za ženske, ki so kulturnega in verskega porekla ali pa ki ne podpirajo takšnega načina prevoza zaradi njihove mentalitete. Ne vem, priznam, da sem to morala večkrat brati, da bi razumela, kaj to pomeni. Mogoče s tem želimo le povdariti, da islam ni kompatibilen z Evropo. Ne vem. Ne vem, če bomo s tem rešili težave, ki so pa z islamizacijo. In na koncu še nekaj glede te terminologije, ki je nekoliko čudna. In sicer gre za to, da v skupnem prometu ni dovolj varnosti. Odlično, ampak občutek imam, da bi bilo dovolj, če bi pravilno opredelili, kdo je odgovoren pri teh dejanjih in začeti bi si morali stati prava varnostna vprašanja v prometnem sektorju. To so prava vprašanja. Treba je priznati, da so posledice politiki zadnjih let različnih vlad in da je tudi pravni laksizem privedel do tega, da ni več varnosti v prometu. Ne moramo pa tega reševati s takšnimi poročili, ki so tako ideološki. In to ima v mislih tudi to, kar imamo odboru. Fam, ne bomo s tem rešili teh težav. Hvala. Sedaj pa v imenu komisije eh, predstavnik GD Just. Žal, direktorat Just danes ni mogel priti sem, zato govorim njihovem imenu, se upravičujem. Nekaj kratkih sporočil bi predstavil. Najprej hvala Tranu, zato ker ste bili povezani s temi pomembnimi vprašanji. Pozdravljamo to, da ste se vključili v delo. Glede izvajanja direktive pa bi povdarili to, da imajo vse države ukrepe, ki so jih sprejele pri izvajanju direktive. Istočasno eh, na tej stopnji ne bi predlagali predlogo sprememb, ampak bi se osredotočili na izvajanje direktive. Osredotočili bi se na zbiranje in nadzor podatkov. Glede delovnega dokumenta parlamenta bo komisija še naprej preučevala te predloge. To, kar imamo sedaj na mizi, je povezno študijo o predlogu parlamenta. Hvala. Sedaj pa ima Jens Nilsen. Hvala za vašo podporo, za to, kar ste rekli. Prvič, ko smo to obravnavali, tem odboru smo videli, da mainstreaming pomeni, da ne pravimo več, da gre le za ženske, ampak za vse ljudi, ne glede na spol. Ne glede na kompetence in znanje. Že 15 let se ukvarjam s tem in ko smo se odločili, da bomo ta pristop spremenili in bomo prisluhnili vsem državljanom, da bomo prisluhnili mnenjem vseh državljanov, potem moramo biti tu, ko gre za enakost med spoloma, tudi na lokalni ravni, na vseh vladnih ravneh. Mainstreaming pomeni, da vključimo vse. Njihove kompetence in izkušnje moramo poštevati, da bi izboljšali družbo. Danke, Zija. Lepša hvala. Glasovanje bo potekalo jutri. In s tem je današnja seja zaključena. Nadaljevali bomo z zaprtimi vrati in s koordinatorji.